señor presidente se reanuda la sesión tiene Pozdravljeni, ponovno otvarjam zasedanje. Prijeli ste zapisnik včerajšnjega zasedanja, ki je na voljo na spletu. Če ima kdo v zvezi s tem kak komentar, ga lahko poda. Sicer pa je zapisnik sprejet in lahko gremo na naslednjo točko dnevnega reda.